Dobro jutro, vse vas lepo pozdravljam. Dobro jutro, eh, gospod komisar, seja se začenja. Prva točka na dnevnem redu je poročilo Aksla Fosa, avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu. Preden dam besedo poročevalcu, naj povem to. Kot to velja za vse razprave, je tudi ta zelo pomembna in zato eh, prosim vse kolegice in kolege, da spoštujete časovne omejitve, tako da bomo lahko izvedli eh, tudi eh, postopek pritegnitve pozornosti predsedojočega. Sedaj pa dobi besedo gospod Fos za štiri minute. Izvolite. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, spoštovane kolegice in kolegi. Danes se bomo eh, soočali z zelo odločilnim vprašanjem, namreč kako eh, bomo rešili problem intelektualne lastnine v digitalnem svetu, kako se bomo prilagodili, ali želimo še zaščititi intelektualno lastnino tako, kot to poznamo in ali eh, ta pravica še pripada nam ali komu pripada, ali želimo ustvariti okvir za internet tako, da, bomo, da se ne bodo kradle avtorske pravice. To je veliko vprašanje, s katerim se bomo danes ukvarjali. In kako je treba to vprašanje uravnotežiti z vprašanjem svobode izražanja in pa eh, eh, pravico do intelektualne lastnine? Ali bomo ob koncu na spletu dovolili prav vse ali pa želimo še vedno ščititi vrednote? Tekla je burna razprava o 13. členu in vem, da se je razprava osredotočala zgolj na to. Toda vendarle bi rad povedal svoje stališče um, v zvezi z drugimi stvarmi, ki smo jih uvedli v tem predlogu. Sedaj bomo imeli sodobno besedilno in podatkovno rodarjanje, komercialno besedilno in podatkovno rodarjanje. To, kar uvajamo, je zelo napredno in mislim, da eh, smo tudi eh, vodilni na svetu, ki gremo v tej smeri. Kar se tiče 12. člena, smo ustvarili možnost, eh, ki jo je sodišče tudi podprlo. In tukaj se ustvarja ravnotežje, ko gre za uh, avtorje in ko gre za medijske hiše. Za umetnike, za majhne ustvarjalce, za igralce prinaša 14. člen novosti oziroma možnosti, tako, da se zagotavlja eh, boljši odnos oziroma boljše stališče v odnosu do medijskih hišč, do založb, ne da se morajo vedno znova obračati na sodišče. Sedaj je njihovo pokajalsko izhodišče izboljšano. Potem 11. člen prinaša sledečo možnost. Tiskovne založbe dobivajo boljše možnosti. In to pomeni, da, do, da se oni sami odločajo, kako bodo obravnavali svoje pravice. So pa sedaj njihove možnosti izenačene z možnostmi platform, kajti na internetu se je v zadnjih letih razvijalo tako, da je tisto, kar je um, objavljeno na internetu, brezplačno in da uh, se je to koristilo uh, na ta način, da so um, da avtori od tega niso imeli nobenih pravic. Potem smo uvedli opredelit, opredelitev namreč. Pod 13. člen padajo sedaj eh, medijske hiše, eh, ki uporabljajo avtorska dela drugih in s tem zaslužijo veliko denarja. Potem gre tukaj za sledeče vprašanje. Kako bi zagotovili eh, tehnične rešitve na platformah, kjer lahko naložiš, kar hočeš? Eh, kjer lahko platforme nalagajo, kar hočejo, sedaj pa bodo morale te platforme prevzeti tudi odgovornost, kajti se pravicami drugih oziroma z lastnino drugih bodo morale platforme ravnati na odgovoren način. In zato gre danes tukaj. Ustvarjali smo dobro podlago. In države članice so dobile tudi navodila, kako eh, morajo vse to izvajati. In mislim, da je bila to prava pot. Mislim, da je bil to pravi način za dosego ravnotežja med eh, svobodo izražanja digitalnim svetom in pa avtorskimi pravicami. Hvala lepa. Sedaj pa eh, gospod Danti v imenu odbora IMKO. Hvala lepa, gospa predsedojoča, komisar, kolegice in kolegi. Eh, Povsem je jasno, je, da smo morali reformirati avtorske pravice na enotnem trgu, kajti živimo v novem digitalnem svetu. Evropska komisija se je s tem večkrat ukvarjala. Zlasti sedaj eh, se okrepi odgovornost platform. Eh, doživeli smo eh, burne medijske odzive. In s tem so poskušali odstraniti eh, pozornost od tistega, kar je res pomembno. Ta direktiva ne bo omejevala svobode eh, eh, spleta. To bomo še naprej jamčili. To tudi ne bo zadevalo majhnih in srednje velikih podjetij. In to tudi ne bo zadevalo ehm, svobode, svoboda. Te dni smo slišali številne lažne novice in za njimi se skrivajo specifične interesi tistih, ki želijo, da je splet še vedno divji zahod, od katerega imajo dobiček velike platforme. Nove, novi predpisi bodo zagotavljali nadomestilo za avtorje, ki so stebr evropske kulture in predstavljajo tudi pomemben delež našega evropskega gospodarstva. Hvala lepa. Sedaj pa eh, komisarka Gabriel, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Spoštovani eh, poročevalci, poročevalke, eh, spoštovani poslanci in poslanke, najprej se vam zahvaljujem za to zelo konstruktivno razpravo, ki smo jo imeli v, zadnjih, v zadnjem letu in pol. Direktiva o avtorskih pravicah je ključna v naši strategiji glede digitalnega trga v imenu Evropske komisije eh, ugotavljamo, da je eh, ta eh, politika glede tega pomembnega dosjeja uspešna. To je ključno za našo, naše gospodarstvo, za naše digitalno gospodarstvo in za naše vrednote ta eh, politika o avtorskih pravicah nam bo omogočila eh, doseči pomemben cilj, ki je prilagoditev avtorskih pravic 21. stoletju. Direktiva bo omogočila to, da se zagotovi varovanje naših eh, vrednot v Evropi in te vrednote pomenijo, da morajo vsi ustvarjalci, glasbeniki, igravci in tako dalje um, imeti korist od svojega dela. Umetna inteligenca bo omogočila lažji dostop do naše kulturne dediščine eh, evropskim državljanom. In eh, individualni eh, ustvarjalci bodo imeli skladno s to zakonodajo tudi veliko boljšo, boljši status in uh, dostop eh, do eh, pravičnega plačila. Evropska unija mora izpolniti svoje obljube, mora zaščititi svoje ustvarjalce in eh, svojo kulturo, zaščititi novinarje, kajti to omogoča preživetje naši demokraciji. Besedilo, ki je pred vami, je ambiciozno, je uh, uravnoteženo in uh, omogoča uh, spoštovanje vseh interesov. Učinek na ponudnike storitev bo uh, sorazmeren, istočasno pa bomo zaščitili uporabnike in uh, njihovo uh, svobodo govora. Uh, Komisija bo objavila izjavo eh, v zvezi z eh, stanjem eh, organizatorjev športnih dogodkov in to besedilo izjave je tudi pripeto tej zakonodajni rezoluciji. Veselim se že vaših prispevkov in ostajam vam na voljo. Močno pa upam, da da boste podprli direktivo o avtorskih pravicah in da bomo na ta način skupaj poslali uh, močen signal našim uh, ustvarjalcem in uh, tako zaščitili naše vrednote. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. In sedaj dajem besedo za eno minuto gospodu Krasno-Lipskemu v imenu odbora ITRE. Hvala lepa. Direktiva o avtorskih pravicah je potrebna. Vsi se zavedamo, da to direktivo potrebujemo. Ko smo pred nekaj časa sprejeli eh, direktivo, na tem področju, um, se je pokazneje pokazalo, da je zastarela, kajti prišlo je do izkrivljanja trga. Torej, na površini bi človek mislil, da je ta nova direktiva nekaj dobrega. To, da v resnici ni tako, kajti eh, sedaj je tako, da so šli ljudje na barikade in sicer na obeh stranih. Eh, tako um, velikani um, spletne uh, trgovine kot tudi drugi. Vsi so manipulirali ljudi uh, Eh, ki so postali dojemljivi do takšno izkoriščanje. Izobraževalci, znanstveniki, direktori gledališč, eh, zaposleni v muzejih in ustvarjalci čakajo rešitev, ampak videti je, da nihče ne omenja njih in videti je, da Evropski parlament ne more sprejeti smiselne odločitve in mislim, da bi morali to odložiti na naslednji sklic parlamenta. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto eh, v imenu gospod, eh, odbora Kult, gospod Žulo. Ja, hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Ne bom dolg, veliko je bilo že povedanega o tem besedilu. Mislim, da je tu pomembno samo eno vprašanje. Kaj to glasovanje pomeni za Evropo? Evropa je Eh, tu eh, eh, zgled celemu svetu na področju urejanja digitalnega gospodarstva in pomembno je, da se odločimo, ali bomo ta leadership ohranili ali se mu bomo odpovedali. Eh, to besedilo je eh, en sklop eh, in ne moremo izbirati samo tistih delov, ki so nam všeč, kajti v tem primeru bo to koristilo samo gafam, ne pa državljanom, ne uporabnikom, ne ustvarjalcem. Danes eh, potrebujemo internet, ki bo pravičen, eh, platforme, ki morajo polagati eh, račune, uporabniki morajo biti zaščiteni in to je v tem besedilu. In glasovanje danes se res osredotoča na eno vprašanje, ali imajo platforme odgovornost napram našim družbam ali ne. In to je edino vprašanje, na katerega je treba danes odgovoriti in moj odgovor je enoznačen ja. Hvala lepa, gospod eh, Boni. Ena minuta v imenu odbora Libe. Hvala lepa. 13. člen je sprožal dvome že od samega začetka in zato potrebujemo pravni kompromis, ki bo zajemal pravice avtorjev, platform in uporabnikov. Tukaj ne gre za to, da dostopamo samo do znanih del, to je tudi prostor ustvarjanja eh, in eh, to je nekaj, kar uporabljamo eh, dnevno. Seveda tukaj ni obveze dnevnega nadzora, kajti sedaj se uvaja to, da je treba preverjati licence. Če je tvoj proizvod pastiš in se je pastiš eh, sprejemljiv, potem bo, to, bo tukaj napravo, ki bo eh, zagotavljala, ali to lahko storiš ali ne. Platforme, eh, pri platformah se bo ugotavljalo to, ali so zadeve sprejemljive ali ne. Obstajala bo tudi grožnja kazni. V digitalni dobi je to napaka, ki bo imela zelo negativne posledice. Sem zato, da bi črtali 13. člen in šele v tem primeru eh, bom eh, podprl ta sicer dober predlog in rad bi se zahvalil Akslu eh, za odlično delo in skoraj da smo že dosegli rezultat, ki bi se ga želel. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Nekoliko bolj eh, sem eh, bila prožna pri govornikih v imenu odborov. Sedaj pa se prosim držite eh, časovnih omejitev. Gospod Svoboda, minuta in pol. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovana gospa komisarka. Evropska Unija gotovo potrebuje reformo avtorskih pravic. Iščemo novo ravnotežje med interesi avtorjev in pa interesi platform. Prizadevamo si za ravnotežje, ki bo primerno za 21. stoletje. Zato sem vesel, da predlog prinaša nove izjeme za eh, zaščito avtorskih pravic in sicer v korist izobraževanja in pa ohranjanja kulturne dediščine. Vesel sem, da se tukaj potrjujejo tudi pravice založnikov in avtorjev. Treba pa je odpraviti tudi s parazitskimi platformami, Eh, ki eh, objavljajo avtorsko zaščitena dela. Slišali smo, da se sedaj uvaja cenzura interneta. To, da cenzura interneta eh, bi um, veljala šele takrat, ko ustvarjalcem in avtorjem ne bi ustvarili možnosti, da poklicno živijo od svojega talenta in ko bi ustvarili eh, okoliščine, ko bi morali ti ljudje voziti taksi in šele v svojem prostem času potem eh, bi lahko ustvarjali. To bi bila cenzura interneta. Po mojem mnenju je to, kar smo dosegli s tem predlogom, uspeh in zelo sem vesel za to. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Geringer de Ödenberg. Hvala lepa. V zadnjih dveh letih smo razpravljali o različnih različicah 13. člena. To besedilo bo sedaj spremenilo splet, kot smo ga poznali do sedaj, in to bo imelo negativen vpliv na to, kako ljudje ustvarjajo in širijo znanje. Vsi imamo en cilj, da bi um, pomagali avtorjem in izvajalcem uh, in treba je ustvariti ravnotežje uh, med vsemi upletenimi. Ampak mislim, da smo uvedli veliko napako in sedaj je edina možnost, ki nam preostaja, ta, da črtamo 13. člen. To je minimum za to, da bo ta direktiva um, manj slaba za državljane in podjetja. Kajte državljani so že demonstrirali v večini prestolnic uh, Evropske unije proti temu predlogu. Evropski parlament um, ima mandat. Eh, in eh, v tem mandatu so majhne srednje velika podjetja izključena iz 13. člena. To, da žal to ni več zagotovljeno. Zato, da bodo majhne srednje velika, eh, majhne srednje velika podjetja morala kupovati drage naprave za filtre in to sedaj zmorajo samo giganti na spletu. In Eh, treba bo kupovati licence za vse, kar se bo eh, nalagalo na internet in to je nesprejemljivo. Eh, predsedujoča govornica prekinja. Vprašanje modrega kartončka, gospod Roda. Toda, gospod Roda, vi boste kasneje dobili besedo, ste na seznamu govornikov in morda bi lahko svoje komentarje podali takrat. Sedaj pa gospod Karim za minuto in pol izvolite. Spoštovana gospa predsedajoča, gospa komisarka, najprej bi, se, najprej bi rad čestital Akslu Foxu za opravljeno delo. Kolegice in kolegi, moja prioriteta od samega začetka je bila ta, da bi avtori in ustvarjalci lahko še vedno preživeli v, v ustvarjalni industriji in um, zato imajo tudi pravico, treba pa je zaščititi tudi javnost. To je bilo bistvenega um, pomena glede na to, da so se pojavile nove platforme, ki so ustvarile neenakost enake pogoje dela. Pogajanja niso bila enostavna, to da zadovoljen sem, da je bil dosežen moj cilj. Imamo zagotu, eh, varovala, ki so nepomembna, zato bom podprl izid današnjega glasovanja. Kajti eh, besedilo smo zelo izboljšali in to zajema tudi to, da eh, bo sedaj za komercialne namene možno besedilno in podatkovno rodarjenje. Potem 11. člen je bil izboljšan tekom pogajanj in um, prihodnost um, medijskih hiš je zagotovljena. E, majhni e, izvlečki in pa citati so dovoljeni. Potem 13. člen. Platforme nimajo uh, več pravice uh, do uh, tega, da eh, ne bi eh, plačevale avtorskih eh, pravic in sedaj bodo morale plačevati za avtorska dela. In seznam je še dolg. Ohranili smo tudi prožnost za države članice. Tudi to je bistvenega pomena. In ne bo nobenega splošnega nadziranja uporabnikov. Nekatere platforme so poskušale prepričati splošno evropsko javnost, o eh, eh, temu, da ni tako, ampak to je bilo zavajanje, to so lažne informacije in Evropski parlament vse to vrstne obtožbe zavrača. Eh, gospod Raudi, postopkovno vprašanje. Da, gospa predsedojoča, absurdno je, da ste pripričali razpravo. Ves svet nas danes spremlja prišli smo v plenarno dvorano eh, in eh, vsak prebere svoj govor, razprave pa ni o tej tako ključni temi, kajti vi ste to razpravo preprečili. Mislim, da to ni modro in mislim, da to ni pošteno. Se upravičujem. Se strinjam. Želela bi si, da bi vsi dobili eh, besedo. Zavedam se, da so v dvorani eh, ljudje, ki niso na seznamu in bi želeli govoriti to, da vi ste na seznamu in pač želimo stvariti prioritete pri postopku Catch the Eye. Eh, torej, lahko bi razpravo podaljšali, to, da eh, zato obstajajo omejitve. Upam, da boste razumeli, zakaj sem se tako odločila. Svoje mnenje pa boste lahko eh, povedali takrat, ko boste na vrsti. Sedaj pa gospod Kavada, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Danes zjutraj je zgodovinski trenutek, kajti prvič na eni celini nek parlament poskuša ponovno uravnotežiti odnose med GAFO in pa tistimi, ki jih um, hranijo na nek način. To pomeni uh, novinarje in ustvarjalce. 7 milijonov 200 tisoč ljudi uh, dela na tem in uh, ti eh, ljudje so ogroženi zaradi nepravičnosti teh eh, finančnih eh, odnosov. In mediji se bodo skrušili. In zaenkrat nihče ne more na to ustrezno odgovoriti. To, ampak to je osnova za demokracijo. Ko ne bo več svobodnega tiska, ko ne bo več nobenega novinarja v Google, Wikipediji, YouTubu, ne boste imeli več nobenih informacij. Imeli boste samo še govorice, uh, kot uh, govorice, ki jih trpimo že nekaj mesecev. Uh, To besedilo je edina možnost za ustvarjalce, za tisk, za novinarje, da uravnotežimo in odnose in da zaščitimo njihovo prihodnost. In zato moramo glasovati za to besedilo in zavreči moramo vse predloge spremembe. Ta, to besedilo je samo prvi korak. Potrebovali bomo še druga besedila, da bomo te odnose ustrezno uravnoteženi govorimo o cenzuri, o filtriranju, o Wikipediji in tako dalje. Ne, ni filtriranja, ni cenzure. In zakaj uh, so te ideje prišle do tu, do te dvorane? Prvič v 15 letih, eh, ko sem tu, nas bombardirajo uh, z eh, finančnimi eh, velikani, ki bodo prevzeli vse naše dejavnosti. To besedilo je treba glasovati, če ne bo to intelektualni Minhen in to bo imelo grozovite posledice za evropski kontinent. Kolegice in kolegi, Sedaj vas je na seznamu za KHDI že 12. Eh, gospa Rida, čas imate za tri minute. Spoštovane eh, gospe in gospodje, tri stvari so brez primere, ko gre za avtorske pravice. Prvič, 200 tisoč ljudi je ta konec tedna demonstriralo proti tej reformi. Pet milijonov ljudi je podpisalo peticijo proti filtrom za nalaganje. Še nikoli eh, nismo doživeli tako širokega protesta proti neki direktivi Evropske unije. Drugič, še, torej, Evropske parlament še nikoli ni tako dosledno preziral proteste. Že eh, poleti so bili voljivci izpostavljeni zelo široko zastavljeni kampanji dezinformacije. In namesto, da bi se ukvarjali se kritiko, eh, je bilo tukaj rečeno, da je vsaka kritika laž. In uh, gospod Kavada je celo uh, dejal, uh, da so, evropske, da so uh, elektronske pošte pošiljali boti, ne pa naše volitve in volitve. Gospod Kaspari pa je dejal, da uh, so demonstranti plačani. Uh, to je blatanje in vse to je vir domišljije in vse to je možno zavrniti. V resnici zatem stojijo lobisti. In uh, vse te desinformacije so širili fajtoni eh, dnevnih časopisov, ki si obetajo dobičke od reforme avtorskih pravic ampak eh, danes se eh, podobe eh, o demonstracijah širijo po vseh medijah. Nekateri pa še vedno menijo, da elektronske pošte niso pošiljali ljudje. In nekateri menijo, da je vse to vodeno iz Amerike in nihče se ne ukvarja z resničnimi pomisliki. Te pomislike pa je izrazil celo poročevalec za svobodo izražanja Združenih narodov, pa tudi predstojni za varstvo podatkov Nemčije ne opozicija, ne SPD, ne Unija ne misli, da je ta reforma smiselna. Nihče ne želi prevzeti politične odgovornosti za filtre, ki eh, izhajajo iz 13. člena. Spoštovane kolegice in kolegi, vsi uh, ste dobili čas za govor, tudi sama bi rada uh, dokončala svoj govor. Gospa predsedojoča, počakala bom, da se kolegi pomirijo. Gospa Reda. Gospod Brok, prosim, gospa uh, Breda ima uh, sedaj govor. Prosim, da spoštujete tistega, ki govori. Gospa Reda, lahko nadaljujete nihče v nemški vladi ne želi prevzeti odgovornosti za um, filtre, niti gospa Merkel. Pa vendarle bo eh, zvezdna vlada to podprla in včeraj tudi vemo, kaj je razlog za to. Kajti Frankfurter Allgemeine Zeitung, eh, ta nemški časopis, um, je um, uvedel kupčijo s Francijo, tako da bo Francija podprla um, severni uh, tok. Uh, Nemčija bo pa bo podprla filtre. In kaj je tukaj najbolj tragično? Gospa predsedojoča jo prekinja. Pro, eh, prosim, da dovolite gospe Ridi, da nadaljuje. Spoštovanje gospe in gospodje, in kaj je tukaj najbolj tragično? Nova generacija, ki bo tokrat prvič sodelovala pri evropskih volitvah, bo dobila svojo prvo lekcijo. Vaši protesti niso vredni, nič politika bo širila laži v zvezi z vami in se ne bo pustila prepričati z vašimi argumenti, takrat, ko gre za močne geopolitične interese. In ljudje bodo dobili občutek nemoči, ki eh, jih bo zelo zaznamoval. Kolegice in kolegi, takšna politika je nespremljiva. Ta direktiva ne more iti skozi brez eh, sprememb. To bo zelo slabo za raznolikost na spletu. To bo cele generacije vzelo vrnilo zaupanje v to, da politika deluje in da Evropski parlament eh, zastopa interese prebivalstva. Zato je treba črtati 11. in 13. člen. Gospod Kaspar ima za vaše vprašanje, ali ga sprejmete. Gospod Kaspari. Gospa Reda, ali sem pravkar pravilno razumel, da ste mi očitali, da sem označil protestnike za kupljene? Če ste res to rekli, bi želel poudariti in ponoviti to, kar sem rekel. In prosim, da me sodite po mojih besedah, eh, ne pa, da me sodite po svoji lasni ideologiji. Rekel sem, očitno obstaja poskus, da bi z zakupljenimi demonstranti preprečili novo zakonodajo o avtorskih pravicah. S tem nisem mislil na tisoče mladih ljudi, ki so odšli na ulice. Govornika predsedujoča prekine, zato tolmači ne moremo razumeti, kaj govori. Mr. Kaspari, it's 30 seconds for a... Gospod Kaspari, 30 sekund imate na voljo za vprašanje. Dobili ste dovolj časa na voljo, sedaj pa se mora odzvati gospa Reda. 30 sekund imate na voljo v postopku modrega kartona, sedaj pa ima besedo gospa Reda. Gospod eh, Kaspari, saj ste sami prebrali, rekli ste, da so bili demonstranti kumpljeni. Govorili ste o 450 evrih. 450 evrov je organizacija za državljanske svoboščine ponudila svojim članom, zato da bi prišli v Bruselj in bi se udeležili srečanja eh, lobijev. To počnejo številne druge organizacije. Kaj mislite, da če so povabljeni člani gene v Bruselj, da sami pokrijajo svoje potne stroške? To niso kupljeni demonstranti. Hvala, gospa Reda. Mr. Rode, did you indicate a point of order? Gospod Rode, ste želeli postopkovno vprašanje? Uh, gospod Rod, eh, imate eno minuto časa za govor. Eh, ali želite ta čas za govor izkoristiti sedaj in postaviti vprašanje? Ne slišimo gospoda Rodeja. Ne dovolite mi, da bi postavil vprašanje. To je absurdno, pravi gospod Rode. Slišal sem, eh, slišala sem, kaj ste povedali, ampak ne vem, če so vas vsi slišali, ker je vaš mikrofon bil izklopljen. Eh, skušam zagotoviti, da bi vsi imeli dovolj časa v postopku catch the eye. Eh, gospod Rode, vi pa stalno ustrajate in motite razpravo. Gospa Rode, ali spremete kratko vprašanje gospoda Rodeja? Dobro, gospod Rode, 30 sekund imate na voljo. Hvala. Sprašujem vas, kje so ti filtri za nalaganje? Gospa Reda, kje so ti filtri? Kje so omenjeni konkretno v besedilu? Prosim, če lahko odgovorite na to vprašanje. 30 sekund imate. Gospod Rode, v besedilu je zapisano, da bi morale platforme preprečiti nalaganje določenih vsebin. Prizadevajo si za licence, ampak ni nujno, da jim avtori eh, dajajo te licence, te pravice in potem lahko platforme ustrajajo pri teh filtrih za nalaganje. Eh, to je zelo jasno napisano v besedilu. Prosim, kolegi, besedo dobi sedaj gospod Maštalka za minuto in pol dnešní zasedání spíše připomíná. Hvala lepa. Eh, počasi se, počasi me vse skupaj spominja na finale svetovnega prvenstva, ne pa na racionalno razpravo. No, mislim, da govorim v imenu vseh, če rečem, da nam bo odleglo potem, ko bomo končno glasovali o tem besedilu, ne glede na končni rezultat. Jaz se ne strinjam za členi 11 in 13, ampak za nami sta dve leti težkih pogajanj to, da nisem zadovoljen z rezultatom, ni nobena skrivnost. Jaz bom svoji skupini priporočil, da glasuje proti temu predlogu. Zamudili smo priložnost, da bi avtorske pravice reformirali na ta način, da bi podprli kreativce, majhna in srednja velika podjetja in inovacije. Namesto tega smo dobili besedilo, ki preprečuje svobodo interneta, ki uh, goljufa zagonska podjetja, ki ovira platforme in uh, sobe za klepet. Uh, to bo konec interneta, kot ga poznamo danes. Tukaj bi lahko naštel številne specifične primere, ampak nimam dovolj časa za to. Poleg tega, če bodo kolegi glasovali za to besedilo bo to klofuta na tisoče državljanom, ki so nam pošiljali pošto, elektronsko pošto, ki so demonstrirali na ulicah. Evropski parlament bo pokazal ljudem, zakaj vedno več eh, držav postaja skeptičnih do Evropskega parlamenta in do Evropske unije. To bo samo demonstracija arogance in ignorance eh, želja naših, naših državljanov. Hvala lepa, gospod Arno. Veliko se lobira na obeh straneh te razprave. Po eni strani slišimo za eh, številne posameznike, ki jih skrbi eh, prihodnost interneta. Po drugi strani imamo uh, multinacionalke in pa oglaševalce, ki se zauzemajo za to zakonodajo. Uh, mislim, da kreativna industrija ne podpira tega predloga, ne podpira ga, ampak veliko večji akteri so tukaj lobisti. Meni pa je bolj mar za glasove, glave mojih eh, voljivcev, kot pa za mnenja lobistov, ki govorijo to, za kar so plačani. Treba je zagotoviti ravnotežje med zaščito avtorskih pravic in pa med um, pravico državljanov, da opravljajo svoje, um, svoje vsakodnevno delo. 13. člen ne poskrbi za to ravnotežje podjetja bodo obravnavala državljane kot krive, dokar, dokler ne dokažejo svoje um, nedolžnosti. Um, s tem bodo uh, usiljena enotna pravila za vse platforme, ne glede na to, da se pravila od države do države razlikujejo. Uh, zakonite vsebine bodo obravnavali kot nezakonite. Um, um, številni tukaj verjamejo v evropski projekt. Um, ko gre za Združeno kraljestvo, se zaradi razprave na internetu ni kaj veliko spremenilo. Tisti, ki so glasovali za to, da ostanemo v Evropski uniji, eh, še vedno mislijo tako in obratno. Ampak tisti, ki so želeli oditi, so še daj se bolj prepričani v to ravno zaradi takšnega predloga o avtorskih pravicah. To je slaba zakonodaja, to je klasična zakonodaja ob koncu mandata ta parlament ima tri tedne in pol, da zaključi svoje delo in da se pripravi na evropske volitve in zato preveč hiti. Ne razmislite dovolj o to vrstnih predlogih. Prosim, prisluhnite svojim voljivcem, ne večajte prepada med eh, našimi institucijami in pa eh, evropskimi državljani. Gospod Strojevski vam želi postaviti vprašanje v okviru modrega kartona ali spremete to vprašanje. Gospod Strojevski, imate 30 sekund. Osob, o možna... Vi ste eni izmed zadnjih, ki bi lahko kritizirali lobiste. Jaz mislim, da bi morali zlikovati med različnimi oblikami lobistov. Nekatere skupine ljudi se bojujejo za svojo pravico do nadomestila. Teh ne moremo imenovati za lobiste. Zato vas sprašujem, gospod, ali razlikujete med velikimi komercialnimi lobisti in pa tistimi, ki se borijo za to, da bi bili plačani za svoje delo? No Nič nimam proti tistim, ki želijo zaslužiti za življenje to je uh, jasno. Prav tako nimam nič proti temu, da javnost izraža svoje mnenje, ampak tukaj se dogaja, da vedno znova nasedamo industriji, ne pa da bi poslušali kreativce. Od uh, kreativnih sil iz mojega volilnega okrožja slišim, da sicer želijo, da bi to področje uredili, ampak ne na takšen način. Močno jih skrbi posledica, posledica ki jih bo prinesel 13. člen. Hvala lepa, gospa Butone je naslednja. Hvala lepa. Danes je zgodovinski dan za ustvarjalce v Evropi in pa uh, katastrofa za kulturo to besedilo po treh eh, letih eh, ne uh, ustreza interesom uh, velikih multinacionalk, temveč uh, ščiti umetnike, ustvarjalce zlasti na eh, spletu in to besedilo je za naše umetnike ključnega pomena. Pravico imajo namreč eh, do pravičnega plačila eh, teh platform in kot je povedal Malraux, Eh, kultura ni nekaj, kar se eh, podeduje, temveč eh, je nekaj, za kar se je treba boriti in sama sem za kulturo, za pravice naših ustvarjalcev in umetnikov. Gospod Funtuli, za eno minuto. Tudi stigmi pomilame, pole se ter res podrastrijo pil, da so vjetni. Medtem, ko govorimo, številne platforme družabnih eh, medijev cenzurirajo našo razpravo. Kako mm, se naj eh, lotimo takšnega omejevanja državljanskih svoboščin? Eh, z pomočjo cenzure bi lahko mm, iz interneta odstranili marsikatero vsebino. Recimo, z omembo mojega imena ali mojega govora na družabnem mediju bi lahko pomenila kazen za posameznika, ki bi objavil to vsebino. To je slabo za svobodo interneta. Dobili bomo filtre, ki bodo identificirali prepovedane besede. To pomeni manj svobode. To je eden izmed črnih trenutkov naše zgodovine. Vse skupaj me spominja na Sovjetsko zvezo. Ali je to prihodnost, ki jo želimo v Evropski uniji? Mi bomo glasovali proti temu predlogu in predvsem proti te določbi. Hvala lepa, gospa Ferhajne, naslednja. Kolegi in kolegice, že dve leti in pol se v parlamentu borimo za to, da bi našli uravnotežen kompromis. Sedaj imamo besedilo, ki omogoča več pravičnosti na internetu in ki uh, kliče k odgovornosti velike koncerne. Zaščita intelektualne lastnine in avtorskih pravic eh, je osnovna pravica in danes lahko glasujemo za to večjo zaščito. Um, povprečna letna plača ustvarjalcev je 19 tisoč evrov na mesec. To ne more biti cilj naših politikov. Politiki, ki se tukaj zauzemajo za minimalno plačo, uh, ignorirajo situacijo, kjer kapitalistični koncerni slepo izkoriščajo ustvarjalce. Tukaj gre za licence za vsebine. Takšne postopke smo tukaj poenostavili, ob tem spoštujemo svobodo izražanja v uvodni izjavi 17, v stavkih 7, 8, 9, posod je zagotovljena svoboda izražanja. Poleg tega imamo predvidenih številnih uh, številne izjeme za to, da bi se izognili nesorazmernim uh, zahtevam, ko gre za platforme kot je Dropbox, Wikipedia, to je izuzeto iz tega predloga in, po, in tudi za zagonska in srednje velika podjetja veljajo posebne ureditve. Uh, spoštovana je torej sorazmernost ukrepov. Pravzaprav želimo v internet unesti nekaj več eh, pravičnosti. Uh, Eh, platforme so tiste, ki dobijo največji dobiček. Končno potrebujemo pravila, ki bodo vnesla nekaj reda v internetu in ki bodo preprečila kapitalistično izhoriščanje. Rozije. Hvala lepa, gospa Rozije. Je na vrsti za eno minuto. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta direktiva je plot eh, dveh let dela. Celotna evropska kultura to čaka od uh, raziskovalcev, uh, ustvarjalcev, novinarjev in tako dalje, ampak to čakajo tudi uporabniki in potrošniki. to bo prineslo eh, pravno varnost eh, in onemogočilo platformam, da bodo delovali popolnoma arbitrarno, kot eh, to počnejo sedaj. To so podjetja, ki so ogromna po velikosti in popolnoma nespremljivo se obnašajo. In to je povezano z veliko področji, zlasti z delom umetnikov, ki niso več ustrezno plačani. Kako lahko zagovarjamo to, da da ljudje niso plačani zato, ker gre za digitalno gospodarstvo. Ne smemo si zatiskati oči eh, pred grožnami, ki smo jih prejeli, eh, pred eh, čudnim financiranjem nekaterih platform in tako dalje. In upam, da bo glasovanje danes zgodovinska odločitev za evropsko kulturo. Gospod Zlotovski, za eno minuto. Gospod predsednik, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pred minuto smo slišali, kaj je na kocki pri tem predlogu. Največji problem te direktive je to, da bo tolmačenje bolj problematično kot besedilo samo. Gospod Vos je vse skupaj eh, predstavil na zelo neprepričljiv način. Definicije so slabe. Um, vse skupaj bo problematično za medijske uh, hiše. Samo največji založniki bodo ostali na trgu in ti tako ali tako že preveč eh, vplivajo na javno mnenje. Pravzaprav bodo imeli sedaj monopol na področju informacij in druge ne bomo mogli eh, tega predreti. Tako da pozivam vas, da vsi glasujete proti temu predlogu direktive. Ja, <clears throat> er Gospod Rode. Hvala lepa. Prav neverjetno je, kaj danes poslušamo, predvsem eh, strani levice. Levica želi zaščititi podjetja, eh, gigantska podjetja, ki niti ne plačujejo davkov. Tukaj ne gre za filtre, za nalaganje. Ne glede na to, kaj pravi gospa Reda, teh filtrov ni in tudi ni omejevanja pravic posameznikov. V tem trenutku z veseljem sprejemamo dejstvo, da imajo Facebook in drugi slabo izobražene osebe, ki odločajo o tem, kaj se lahko nalaga na platforme in kaj ne ustvarjalci pa sploh nimajo nobenih pravic in nobenega nadzora nad eh, umetniškimi deli, ki so jih ustvarili. Eh, to je pravzaprav kraja umetnosti, ki, jih, ki jo um, zakrivijo tehnični giganti. Uh, zaradi tega smo vsi samo kulturno in finančno bolj revni in upam, da bo smo s tem besedilom to sedaj uspeli odpraviti. Gospa Trupe, kolegi in kolegice, želimo svoboden internet, ki pa mora biti tudi eh, pravičen. Potrebujemo svobodo in odgovornost. Ne želimo cenzure. Um, cenzura obstaja na kitajskem, ampak tak, tam sploh nimajo avtorskih pravic. Mi želimo, da bi morale komercialne platforme sprejeti pogodbe o licencah. Uh, to je pravzaprav situacija, ki bo prinesla korist vsem. Platforme bodo morale prevzeti odgovornost, avtori in novinari pa bodo ustrezno plačani. Meni se to zdijo pravična pravila. Pravzaprav vnašamo nekaj več pravičnosti v svobodni internet. Potrebujemo pravila za kapitalizem platform. Oni morajo prevzeti odgovornost, če prihaja do kampanj dezinformacij. Potem zagotavljamo tudi varstvo. Eh, zasebnih podatkov in pravzaprav je regulacija avtorskih pravic del tega. Gre za pravična pravila. Avtori so v naši družbi manjšina, potrebujejo našo zaščito in naše spodbude. Glasujte za to direktivo, gre za več pravičnosti na internetu. Hvala. Hvala, gospa Michels, za eno minuto. Aber eins, die, uh, europäische Harmonisierung des Urheberrechts begrüßt. Pozdravljam harmonizacijo zakonodaje o avtorskih pravicah, ampak to, kar je sedaj bilo predlagano, pa ni primerno. Lastniki avtorskih pravic, založniki pravijo, da so bile pravice avtorjev okrepljene, ampak pet milijonov ljudi med njimi so tudi eh, ustvarjalci, so podpisali peticijo proti temu. Ne moremo strojem prepuščati odločitev o svobošinah in osnovnih pravicah, zato obstaja pravna država. In filtri iz člena 13 in 17 niso sprijemljivi. Eh, niso sprejemljiva. Majhna podjetja se ne morejo pogajati o licencah regulacija platform bi morala izgledati drugače. Morali bi platforme obdavčiti, morali bi imeti protikartelna, protikartelno pravo. Zato zavračamo rezultat tega trialoga, treba je iskati boljše rešitve. Ne na zadnje gre tukaj za svobodno komunikacijo v 21. stoletju. Ta komunikacija mora biti svobodna eh, v digitalnem in v analognem eh, svetu. Gospod Batten. Nihče ne nasprotuje temu, da bi zaščitili pravice avtorja, ampak pri tej direktivi gre za spodbujanje interesov multinacionalk in za maksimiziranje njihovega dobička. Gre tudi za nadzor nad svobodo govora. Eh, želi se izločiti tiste eh, glasove, ki jih eh, medijski giganti ne spoštujejo. To bo pravzaprav institucionaliziralo cenzuro. Britanski poslanci so morali glasovati proti tej zakonodaji, v to so bili prisiljeni, sicer bi, tako tako, uh, sicer bi predlog tako ali tako um, zavrnili. Eh, čakajo nas evropske volitve in eh, voljivci bi morali vedeti, kdo je glasoval za to direktivo in potem bi 25 maja morali glasovati proti temu poslancu. Saj eh, ta direktiva predstavlja zatiranje svobode govora. Če evropski poslanci glasujejo za to direktivo, si zaslužijo, da izgubijo svoj sedež, gospod Sošnjec. Internet eh, stal še tem, čem je eh, stal še. Hvala lepa. Internet je postal nek miniaturni svet zaradi prispevkov posameznikov in zaradi pomankanja nadzora. In zato vas internet moti. Internet uh, lahko pokaže, kako bi se razvil uh, svet, če ne bi bil obremenjen z preveč regulacije. Internet je zadnja trdnjava svobode in zato zaradi interneta ne morete spati, kajti internet kaže na to, da so vaše regulacije slabe in da bi bilo pravzaprav svetu bolje brez njih. Če bi regulacije imele dodano urednost, potem bi morali vsi imeti boljše in bolj enostavno življenje. No, ampak sedaj želite uničiti še internet. Uh, želite pritisniti na zavore, kjer je to možno, ampak mi ne želimo, da bi vi pritiskali na zavore. Ljudje protestirajo, ne želijo vaših internetnih pasti, želijo, da bi internet ostal svoboden gospod de grandes pascual za eno minuto. Hvala lepa. Torej tu govorimo o odgovornosti platform in to ne več, ne manj. Veliko kršitev avtorskih pravic najdemo na internetu, kjer digitalne platforme lahko počnejo, kar hočejo vključno z, z deli, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami. E, to so pravice, ki so kakor. Ki so Morajo biti zaščitene, kakor vse druge e, pravice, naj si bodo e, materialne ali ne. In avtori so odgovorni za svoje vsebine in tudi platforme morajo biti odgovorne, kajti uh, platforme eh, imajo velike dobičke eh, s temi eh, vsebinami, tudi z trženjem in tako dalje. In mislim, da je rezultat teh trialogov dober in na ta način bomo lahko odpravili nekatela neravnotežja, do katerih je prišlo zaradi te digitalnega gospodarstva. Hvala lepa, gospod Volken, za eno minuto. Spoštovana gospa predsedujoča, hvala lepa. Samo Google je proti tej reformi, pravijo tisti, ki zagovarjajo to direktivo, ampak to ni res. Proti je tudi um, um, predstavnik za človekove pravice Združenih narodov in pa tudi številni avtorje. Ta reforma vodi k temu, da se ustvarjalci ne bodo okrepili pri tej razpravi gre za več kot za avtorske pravice. Gre za to, kako ravnamo za našo demokracijo. Pet milijonov ljudi je podpisalo peticijo in komisija jih je odpravila kot drhal. Kritični uh, mladi eh, so bili označeni kot eh, boti in mladi ljudje, ki demonstrirajo uh, Eh, so bili obtoženi tega, da demonstrirajo samo zato, ker so prejeli 450 evrov. Tukaj pri tej razpravi gre za stanje naše demokracije in mi moramo zlasti eh, mlade evropejce vzeti resno, ki imajo pomislike v zvezi s to reformo, kajti to bi, ta reforma bi uničila internet, ko ga poznamo. Črtati moramo 13. člen. Mr. Vulcan, we have a blue card request. Mr. Eh, modri karton za vas, eh, gospod Völken, ga sprejmete? 30 sekund imate za vprašanje. Eh, spoštovani kolega, ravno ste povedali, kdo še je proti reformi poleg Google. Torej, gospa eh, Baler, eh, socialistka v Nemčiji, njo ste pozabili, kakšno pa je njeno stališče, v svetu je glasovala za, sedaj pa na vseh prireditvah SPD pravi, da je treba glasovati proti in eh, prosil bi vas, da ta položaj malce pojasnite. Z veseljem vam bom pomagal. Eh, torej, ministrica eh, v Nemčiji zavrača filtre, ampak zmagala je kanclerka, ki je uvedla kopčijo za francosko vlado. O tem je poročal eh, časopis FAC včeraj. Torej, plin v zameno za filtre. To je bil dogovor. Gospod Luka, za eno minuto imate besedo. Gospa predsedujoča, spoštovane gospe in gospodje. Neverjetno je, kaj je razkril časopis FAC. E, tukaj so se vzpostavile čudne povezave in prišlo naj bi kopčije med severnim tokom in pa filtri za nalaganje. Ampak verjetno to ni podlaga, na kateri bi morali temeljiti našo politiko. Mi bi se morali v resnici ukvarjati z e, filtri, s katerimi naj bi zagotovili avtorske pravice. V tem parlamentu uh, se trdi, da zakonodaja ne predvideva filtrov, ampak to ni res, kajti tu je zapisano. Preden eh, platforma nekaj objavi, mora najprej preveriti, ali se s tem krčijo avtorske pravice. In to preverjanje pomeni filtriranje in zaradi tega filter je zapisan v zakonodaji, ampak ta filter bo vodil k pretiranemu blokiranju. Torej, majhni eh, umetniki ne bodo imeli možnosti, da širijo svojo vsebino in mm, to tudi ni dobro za konkurenco. Črtati bi morali 13. člen iz direktive, direktivo pa bi morali sicer sprejeti, kajti sicer so avtorske pravice zelo pomembne. Hvala. Hvala lepa, gospa Tum. Eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegi, dejstvo, da smo potrebovali dve in pol leti za to direktivo, še ne pomeni, da je za to boljša. Uh, z vidika človekovih pravic eh, je ta direktiva katastrofalna in eh, o tem govorijo vsi od posebnega poročevalca Združenih narodov eh, do raziskovalcev in tako dalje. Univerzalna deklaracija o človekovih pravicah zahteva, da imajo ljudje dostop do vseh vsebin, ne glede na medije, v katerih so objavljene. In uh, očitno je, da je treba umetnike in ustvarjalce uh, zaščititi, ampak imetniki pravic in ustvarjalci niso vedno isti. Uh, In tu smo dali pravice majhne skupine pred pravice vseh. Poleg tega smo imeli več alternativnih eh, opcij eh, in sedaj eh, očitno nimamo več nobene možnosti, ali je treba sprejeti člen 11 in 13 ali pa zavreči vse. In predlagam, da se ta dva člena črta, sicer bo cena za te pravice previsoka. Gospod Anderson. Hvala lepa, predsedujoča. Rad bi govoril o smešnih teorijah eh, zarote, o katerih eh, govorijo eh, lobisti. Tu naj bi bili vsi uh, žrtve Google in Facebooka. Mi se leta in leta uh, borimo proti uh, tem ljudem, borimo se za uh, pravice ljudi, za pravice ustvarjalcev in proti tem monopol monopolističnim pravicam. Rad bi udaril uh, Google in Facebook tam, kjer jih boli. Uh, borimo se za. Uh, davke, za to, da prevzemajo odgovornost za to, kar počnejo, borimo se za pravice, ampak to ni prava pot. Ne zaupam Google in Facebooku, zaupam pa vsem strokovnjakom, ki so proti tej direktivi, kajti ne smemo dopustiti, da bo prišlo do kolateralne škode. Gospod Lejrak. Eh, hvala lepa. Ja, treba se je odzvati na eh, delovanje velikih eh, multinacionalk iz združenih držav in zaščititi umetnike in ustvarjalce in njihove vsebine. Razumemo, kakšni so lahko pritiski teh digitalnih velikanov. Gospod Kavada je na to opozoril. Tu gre za dobičke 536.